glasovanja imam uh, sporočilo za vas v zvezi z novo francosko vlado. Silvi Gulat je bila imenovana za ministrico za obrambo in gospa Mirjel Desarnes je bila imenovana za ministrico za evropske zadeve uh, znotraj ministrstva za zunanje zadeve. Parlament uh, jemlje na znanje, da sta se dva sedeža sprostila od današnjega dne, 18. maja 2017. Naj obima kolegicama čestitam in želim veliko uspeha pri novih nalogah.